przewodniczący. Hello. No. Yeah. No. Uh, dear colleagues, Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, prosim, da zasedete svoja mesta v dvorani. Kolegice in kolegi, dovolite, da otvorim to zasedanje. Kolegice in kolegi, prosim, zasedite svoja mesta. Vznavljam posedzenje. Oglašam vznovljenje posedzenja, prerbanega v dnevu. S tem Ponovno otvarjam zasedanje Evropskega parlamenta, ki je bilo prekinjeno 16. decembra leta 2010. Zapisnik zadnjega zasedanja je na razpolago, ali ima kdo kakšen komentar, ne vidim nikogar in s tem smo zapisnik zadnjega zasedanja sprejeli. Imam nekaj informacij za vas. In sicer pet kratkih točk. 27. januarja bomo praznovali 66. obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau. Vsako leto se na ta dan spomnimo žrtev tega koncentracijskega taborišča in lahko samo izrazim svoje upanje, da Evropa ne bo eh, poznala podobne katastrofe v prihodnjega. Potem je 3. Eh, januarja praznovala Litva obletnico, ko je Sovjetska zveza poskušala zrušiti demokratično izvoljeno litovsko vlado. Eh, sedaj pa je Litva polnopravna članica eh, NATO. Danes izražamo tudi svojo solidarnost z Belorusijo. To so naši sosedje in eh, Belorusija še vedno čaka na svobodo in demokracijo v svoji državi. 23. decembra je Evropska unija pristopila k konvenciji, ki ureja pravice invalidnih oseb, to je eh, konvencija Združenih narodov. Ta konvencija, ki, ki jo spremlja tudi strategija Evropske komisije, bo omogočila zagotoviti zagotavljanje enakih eh, pravic okoli 80 milijonov invalidnih oseb, pardon, 18 milijonov invalidnih oseb v Evropski uniji. Naslednja točka, dovolite mi, da vas spomnim na to, da smo zelo zaskrbljeni zaradi izginotja aktivista kitajske opozicije. O primeru Žišenga smo se že veliko krat pogovarjali in želim pozvati kitajsko vlado naj pove, kje je in kakšno je njegovo zdravstveno stranje. Od eh, zadnjega sestanka pred eh, Božičem je eh, potekalo belgijsko predsedstvo, to predsedstvo se je sedaj končalo, sedaj je predsedovanje Evropske unije prevzela Mačarska. O tem bomo razpravljali v času tega zasedanja. Potem se je zgodilo še nekaj pomembnih političnih dogodkov. Volitve v Belorusiji. Potem vemo, kaj se dogaja zadnje čase v Tuniziji. Poleg tega smo žal tudi priča naravnim katastrofam v teh zadnjih tednih po celem svetu, zato eh, želimo izraziti tudi svoje sožalje žrtvam in njihovim družinam, kakor tudi vladam držav, ki so jih te naravne katastrofe prizadele. Potem še ena uradna najava, skupina zelenih je prosila, da bi gospod Indrek Tara bil imenovan v delegacijo za odnose z parlamentarno skupščino NATO. Gospod Tarant bo tako nadomestil gospoda Bütikoferja. Ali ima kdo kakšen komentar? Nikogar ne vidim. In s tem smo eh, to imenovanje potrdili. Konferenca predsednikov je sprejela končni dnevni red. Eh, In sicer 13. januarja, ta dnevni red je bil razdeljen, imate ga pred seboj. Sedaj pa predlagane spremembe tega dnevnega reda za ponedeljek. Skupina zelenih. Gospod predsednik, hotel bi vas prositi, da bi prišla pred parlament eh, gospa Ešten.